Prosim, če govorite v mikrofon. E, ne moti me, če se nekdo dere na mene, da naj utihnem, e, kot je bil primer spoštovanega poslanca EFDD. E če pa me nekdo drug imenuje za fašista, potem pa je to res korak predaleč in vseh eh, teh gospodov ne poznam po imenu, vendar pričakujemo pravičilo, kajti jaz, vi eh, in ostali eh, tako so menili o nas, da smo fašisti. Imate besedo? Oprostite, Žal mi je, da ste, bili, da ste užaljeni, vendar pa smo mi navajeni na to, da nas merijo s fašisti. Nekdo je tudi rekel, da smo odvratni, tudi to je žaljivka. Želel bi samo spomniti na poslovnik. Namreč po členu 191 v primeru zahteve po prekinitvi je potrebno takoj glasovati o tem, ne pa 30 minut kasneje. Vendar, saj ni važno. Ne gre za to, ni naš cilj, da želimo doseči prekinitev. Eh, zlasti ne, če je govor o tako pomembni zadevi, kot je resna situacija v Burundiju in to priznavamo. Pustite me, prosim, govoriti. Dejansko pa je bilo to zato, ker, eh, ker pravzaprav izvajate oziroma kažete na to, da izvajate poslovnik, kadar vam, eh, kadar vam to ustreza. naj informiram poslance, da gre za člen 191 ali želite spomniti še na kakšen drug člen? Oprostite, gospa predsedujoča. Mislim, dejstvo je, da so nas zmerjali s fašisti, mislim, da je to neuzdržno in nesprejemljivo sa strani kolegov. E, to je, gre za grobo kršitev svobode izražanje. Nihče tu si ne more privoščiti, da govori fašisti ljudem, e, katerih katerih stari starši, naprimer, so bili interniranci v koncentracijskih taboriščih. To je pa vsem nespremljivo. Hvala lepa. Hvala za vašo izjavo, spoštovana gospa. Prosim vas za potrpljenje, kajti gre za pomembno vprašanje, za pomembno zadevo. Zato vas vse prosim, da ste strpni in da poslušate en, eh, eh, en drugega. In tisti izmed poslancev, ki jih to zanima, eh, tistim bi povedala, da gre za člen oziroma pravilo 191. Vi pa imate postopkovno vprašanje, je temu tako? Izvolite. Gospa predsedujoča, imam konkretno vprašanje. Gre za zelo pomembno postopkovno vprašanje. Vidim, hm, da je gospa Ajuto tukaj s svojim dojenčkom. Meni pa je predsednik Šulc prepovedal, da vstopim tukaj z, v dvorano s hčeriko staro 8 mesecev. Je bi prepovedal samo zato, ker sem moški? Mégis csak folytatnánk ezt az ülést annak Predlagam, da nadaljujemo, da nadaljujemo s sejo člen 191. Po tem pravilu eh, je skupina EFDD zahtevala, da se zasedanje prekine. Ali ustrajate pri svoji zahtevi, obračam se k EFDD-ju, ali ustrajate pri svoji zahtevi, če je temu tako, bomo o tem glasovali. Č poslanci, ki so zahtevali suspendiranje zasedanja, kdo je za ta predlog? Gospod Wolf, imate vprašanje? okay you don't want the vote to happen okay madam can you hear me madam chair Ali me slišite, gospa predsedujoča, kaj ti zdi se mi, da moj mikrofon ne dela? Ne vem pravzaprav, če dela, prosim, če mi poveste. Ali želite slišati, kar imam povedati? Ali želite slišati, kar imam povedati? Dobro tu sem lahko tako dolgo, dokler me ne boste slišali, kajti zastavili ste mi vprašanje in želim vam odgovoriti. Po pravilu 191, prav imate, izrazili smo to zahtevo v tem parlamentu, ko je bil prazen. Upam, da vam je teknila pijača, pa da ste dobro opravljali oziroma pisali svoje maile in podobno. To pravilo Ali boste govorili v mojem imenu? Pravzaprav lahko neham takoj, namesto da me prekinjate. No, no, Prosim. Gospa predsedujoča, Jasno smo povedali in zaradi jasnosti eh, za poslance v tem parlamentu ste rekli, da je možno sejo prekiniti med razpravo. In eh, potekala je razprava, če se parlament na predlog predsedujočega ali politične skupine tako odloči, potem se tak predlog da na glasovanje takoj in zahtevali smo, da pride takoj do glasovanja. Vendar pa je bilo glasovanje odloženo za pol ure. Posledica je, da naša skupina v celoti bo v celoti odšla in razmišljala naslednje dve uri ali bo prišla nazaj in še enkrat predložila ta predlog. In seveda bo tu upoštevamo tudi pravne vidike in poglobili se bomo tudi, eh, če morda da tu ne gre za kršitev. Morda bomo nazaj približno ob devetih. In uh, zaprosili bomo tudi za pravno mnenje in sicer skladno s pravili tega parlamenta. Tako da se bomo sedaj omaknili in vsem v tem procesu oziroma postopku razmislili in se vrnili ob devetih. Najlepša hvala, gospod Wolf da ne bo nesporazuma. Res sem prekinila razpravo, zaradi tega, ker je v dvorani vladala zmeda dosti večja kot sedaj. Zato sem uporabila svojo pristojnost in sprejela takšno odločitev. Gospa poslanka, prosim vas. Prosim, da ne telefonirate v plenarni dvorani. Glasovali bomo. Kljub vsemu tisti, ki želijo nadaljevati z razpravo, bodo glasovali za, ostali pa z ne, sproti torej. Sedaj pa lahko glasujemo. Nebiti. mindenki követhet el hibát, én is hibát követ. Vsakdo se lahko zmoti, tudi sama se lahko zmotim. Prosim vas za razumevanje. Mm, prišlo je do zmede zaradi okoliščin. Nisem dobro razložila za ali proti. Torej, glasovanje je ravno nasprotno, kot sem dejala. Verjetno sedaj uživate, gospa poslanka, in ste zadovoljni. Če se zmotite, je prav, da to priznamo, zato se vam zahvaljujem. Eške... A szavazás lezárom. Torej, glasovanje je zaključeno. Razprava se bo nadaljevala, tako kot vidite na zaslonu. Če se vrnete ob devetih, z istim predlogom, vam ne bom več dala te možnosti. Sedaj je zadeva zaključena. Besedo ima naslednja govornica, na vrsti je gospa Valenciano, tri minute. Se upravičujem, imate postopkovno vprašanje, gospa Valenciano?